rad bi podal izjavo glede žrtev terorizma. Spoštovane kolegice in kolegi, danes petič slavimo dan dneva proti žrtvam, proti terorističnim žrtvam. In tukaj je potrebno pomisliti na žrtve, ki so postale nedolžne žrtve terorizma. Pred nekaj dnevi je prava Ira ubila dva vojaka. V ponedeljek pa je bil na severnem Irskem ubit tudi policist. Mrlik policist je bil poročen in ima otroke. Ta barbarski terorizem je spet uničil družino in prinesel nepopisno trpljenje. Včeraj je na jugu Šrilanke bilo ubitih najmanj 10 ljudi, še 20 pa jih je v hudi nevarnosti za življenje. V imenu Evropskega parlamenta bi rad izrazil ogorčenje zaradi takšnih dejanj proti nedolžnim ljudem in rad bi izrazil sočutje družinam vseh žrtev. Vedno se jih bomo spominjali. Danes kot Evropski parlament glasno govorimo proti nasilju terorizma. Najostreje obsojamo ubijanje nedolžnih ljudi, smrti celotnih družin, zaradi fanatičnih prepričanj, ki pripeljajo ljudi do tega, da ubijajo svoje svo ljudi in teptajo z nogami dostojanstvo človeka. Terorizem je neposreden napad na demokracijo, svobodo. To je poskus, da bi z golim nasiljem uničili naše vrednote, vrednote, ki so v Evropski uniji in v državah članicah nekaj, kar nas združuje ta terorizem nas vse pretresa, vendar pa to ne sme biti nekaj, kar bo spodkopalo temelj demokratične družbe. Spoštovane kolegice in kolegi, terorizem je zločin. To je ena največjih nevarnosti za varnost, stabilnost in demokratične vrednote v mednarodni skupnosti. To je neposreden napad na naše državljanke in državljane, na nas vse. Evropski parlament je aktivno udeležen pri boju proti terorizmu in pri podpori žrtvam terorizma. In vedno znova ponavljamo, da opravičila za terorizem ne more biti. Zato moramo v tem boju na podlagi pravne države in z vso močjo zakonov delovati skupno. Danes v Evropskem parlamentu so naše misli in solidarnost namenjene vsem žrtvam terorizma, kjerkoli na svetu že so bili ubiti. V spomin žrtvam prave Ire in napada na Šrilanki vas prosim, da počastimo žrtve z minuto tišine. Ich danke Ihnen. Hvala lepa. Poštovane kolegice in kolegi, pred 30 leti, 16. marca 1979, je preminil veliki evropejec Jean Monnet, eden očetov evropskega projekta. Glede na to 30. obletnico bi rad na začetku tega zasedanja izpostavil njegovo življenjsko delo za evropsko enotnost in počastil tudi njegovo zapuščino. Danes govorimo o zapuščini človeka, ki je skupaj z Robertom Schumannom bil eden od tistih, ki je začel spravo med Francijo in Nemčijo, ki je storil prvi korak za to, da bi lahko dosegli sodelovanje demokracijo med ljudmi v Evropi. Danes, na začetku 21. stoletja, so vrednote, ki jih je zagovarjal Jean Monnet, še vedno veliko veljave. Ravno nasprotno, pomembno se je zauzemati za te vrednote in glede na globalizacijo in gospodarsko krizo, pa tudi glede na to, da se soočamo s krizo vrednot, se moramo evropejci zauzeti za to, da bomo vedno tesneje sodelovali tako, da bi zagovarjali naše skupne interese po svetu. Seveda, bi Jean Monnet pozdravil napredke v Lizbonski pogodbi, kar se bolj demokratične in bolj operabilne Evropske unije tiče. To je eden od izzivov 21. stoletja, torej da se prilagodimo 21. stoletju. Akcijski odbor za Združene države Evrope je bilo nekaj, kar je osnoval Jean Monnet in želel si je neposrednih volitev v Evropski parlament. In to se je potem zgodilo z izgradno parlamentarne dimenzijo Evropski uniji. Vsi smo dediči velikega evropejca Žana Moneja. Njegovo delo traja in je večno. Države je znatno spremenilo in vpliva na življenje vseh državljank in državljanov. Ob 30. obletnici smrti Žana Moneja, bi rad spomnil na naše naloge v prihodnosti. Da tisto, kar še ni bilo končano in kar je uvedel Žan Monej, tudi dokončamo na naši celini. Tako, spoštovane kolegice in kolegi, besedo ima predsednik komisije. Gospod predsednik, gospe in gospodje poslanci. Med posameznimi državami je prednost vsake ta, da ne more doseči nekega.